So, wir freuen uns natürlich, dass Wim. Poštovane kolegice in kolegi, uh, prisrčno dobrodošli vsi. Lepo vas pozdravljam na uh, našem sestanku ta teden. Dnevni red lahko sprejmemo v takšni obliki, če nima nihče nič proti, če ni nobenih ogovorov, potem je zapisnik potem je dnevni red sprejet, če nima nihče ogovorov v zvezi z zapisnikom, potem lahko sprememo zapisnik za 15. in 16. februarja. Ugovorov ni, torej prehajamo ka naslednji točki. Predstavitev komisije o uredbi eh, Evropske agencije za varnost v letalstvu EASA. Komisarka Bulc je eh, v preteklem letu tukaj v odboru predstavila letalski svežen. Vmes smo imenovali našega poročevalca In zato bi bilo sedaj primerno, da spregovorimo o posameznih vidikih tega svežna. Gospod Cornelius iz um, generalnega direktorata MUF podobil besedo za 10-15 minut, potem pa bomo dali besedo našemu poročevalcu, gospodu Marinesku. In sedaj gospod Cornelius. Beseda je vaša. Much, Hvala lepa. predlog Evropske eh, komisije na eh, področju varnosti letalskega prometa je na mizi in eh, zelo smo ponosni na ta predlog. Poglejmo si prosojnice, da lahko se lotimo kar druge prosojnice. To je torej prvo vprašanje, zakaj smo izdelali ta predlog. Imamo občutek, občutek, da je primerno in koristno, da ažuriramo obstoječi zakonodajni okvir, ki smo ga precej uspešno imeli zadnjih 10-15 let in sicer zato, da bi eh, pripravili varnostni eh, letalski okvir za izzive, za katerimi se bomo eh, soočali v naslednjih 10 in 15 letih, tako da bomo lahko še naprej zagotavljali varno, učinkovito letalstvo za letalske potnike in za splošno javnost predlog je skladen s prioritetami Evropske komisije, skladen je tudi z agendo, s katero poskušamo spodbujati rast in delovna mesta, poskušamo poglobiti notranji trg, ki naj bi postal bolj pravičen, želimo ukrepiti industrijsko podlago v um, evronautičnem sektorju in ker je letalstvo globalni mednarodni posel, želimo ukrepiti tudi vlogo Evropske unije kot globalnega akterja preko tega eh, varnostnega predloga. Načela, ki smo jih uporabljali tekom pregleda, so sledeča nismo želeli revolucije eh, sistema, želeli smo zgolj evolucijo. Torej, cilj je bil, da bi konsolidirali vse dobre stvari, ki smo jih vzpostavili v letih in sicer v obstoječem eh, okviru, vključno z delovanjem EAZE, e, če omenim zgolj en vidik. Drugič, sledili smo načelu, da bi bila uredba bolj proporcionalna, da bi jo kjer se eh, da poenostavili in sicer tako, da smo se osredotočali na poglavitna tveganja, torej na to, kje tveganja res obstajajo in pa obrali eh, smo tudi pristop, ki temelji na eh, uspehu, ki ni tako prespi, preskriptiven. Želeli smo okrepiti tudi filozofijo enotnega sistema, enotnega evropskega sistema, ki vključuje vse akterje na nacionalni ravni oziroma na ravni držav članic. Poskušali smo eh, tudi okrepiti soodvisnost med različnimi eh, vidiki, varnost eh, in tako naprej. Želeli smo vključiti več prožnosti, več prožnosti kot v preteklosti, tako da lahko eh, upoštevamo tudi prihodni eh, razvoj. In seveda smo poskušali zapisati takšno uredbo, ki bo kar se le da tehnološko neutralna in ki bo odprta in prijazna za inovacijo. Kar se tiče tega, da bi bolje uporabili vire, ki jih imamo na voljo, je eden elementov, ki smo ga vključili, ta, da imamo škatlo z orodjem in sicer tako, da eh, združujemo in delimo vire in sicer med nacionalnimi letalskimi eh, organi, med njimi samimi in pa eh, med nacionalnimi organi in pa EASO na drugi strani. In tako uporabljamo evropske letalske inšpektorje. Vzpostavili smo tudi okvir za, pre, okvir za prenos eh, pristojnosti različnih organizacij, tako da lahko eh, nadziranje poteka v tisti organizaciji, na tisti lokaciji, ki je v tistem hipu najprimernejša. Vključili smo tudi mehanizem za eh, pregled usili, kajti vemo, da je celoten evropski sistem odvisen od svojega najšipkejšega člena in zato moramo biti pripravljeni na ukrepanje takrat, kadar eh, obstajajo primankljaji. In po našem mnenju moramo eh, na to težavo se odzvati na evropski ravni. Zato smo torej uvedli ta mehanizem. Lahko se predstavljate, da je eh, bilo to med državami članicami precej kontroverzno. Tretji element tukaj pri boljšem koriščenju skupnih virov je ta, da smo želeli vzpostaviti odlagališče za informacije, ki so relativne za pregled in pa za certificiranje. Iz izkušenj smo se naučili, da so informacije preveč raztrisene med državami članicami in EASO in to je oviralo dober pregled. V prihodnje bo to vključevalo tudi boljši okvir za boljšo izmenjavo uh, um, podatkov o uh, pristojnih eh, zdravnikih. In to je tudi eh, zelo podarjeno temu v Nemčiji, naprimer. Lahko uporabljamo tudi kvalificirane enote, entitete eh, pri tem sistemu pregleda. Imamo tudi boljši okvir za uporabo teh kvalificiranih entitet. En bolj natančno smo opredelili tudi pristojnosti nacionalnih držav članic in pa EAZE in sicer v uredbi, vključno z okvirom kvalifikacij inšpektorjem. V celotni Evropski uniji moramo zagotavljati enako visoko raven in moramo uporabljati enaka pravila na, enake, na enak način. Poskušali smo tudi zagotoviti to, da bodo pravila bolj proporcionalna in želeli smo imeti tudi pregleden okvir za ja, izjeme. In želeli smo tak sistem, ki ne bo težaven za izvajanje. In še nekaj je pomembno pri letalstvu, namreč to, kar se dogaja v IKEA. Želimo slediti, kolikor se le da globalnim pravilom. Torej, zato, da bi bili učinkovitejši mi kot Evropska unija v IKEA, smo uvedli mehanizem omrežja strokovnjakov, ki sodelujejo v globalnem forumu in pa tudi odlagališče informacij o regulatornih razlikah med nami v Evropi in ICAO. Želeli smo torej sistem, ki je bolj prožen in ki eh, temelji na uspehu. In zato smo uvedli jasna načela, da bi izvajali oceno tvegan, zato da bi lahko razvili takšno uredbo, ki temelji na uspehih uredba se najbolj osredotoča na tista področja, kjer je najviše tveganje in kjer je največja potreba po javnem eh, ukrepanju, namreč pri eh, letalskem prometu, ki ga vsi redno koristimo, torej komercialni letalski promet uvajamo široko, možnosti, široko paleto možnosti za podjetja, da lahko dokažejo, da izpolnjujejo ta usrednje zahteve. Razširili smo možnost, da delamo z izjavami o skladnosti in to je poznano v, različ, v številnih sektorjih gospodarstva. Tu uvajamo tudi številne nove opredelitve, eh, poenostavili smo eh, različne razrede letalstva. Tukaj je tudi možnost za leasing med podjetji. To je nekaj, kar je vedno bolj pomembno, kajti naša industrija se eh, vedno bolj povezuje. Uporabljamo tudi druge možnosti, prožnosti za eh, možnost vključitve. Torej, države članice se lahko vključijo v evropski eh, sistem z naprimer vojaškimi dejavnostmi. Eh, tudi proizvajalci podjetja sama se lahko odločijo za optin oziroma za vključitev za določenimi manjšimi eh, zrakoplovi, ki so ta hip še izključena iz evropskih pravil. Toda v nekaterih primerjih se morda izkaže, da je koristno, da dobijo certifikat EAVE. Prenesli smo to besedilo tudi besedilo iz IKEA o, o upravljanju varnosti to je zelo pomembno. Formalizirali smo evropski načrt za letalsko varnost. To je zelo pomemben element naše politike in poskušali smo tudi izboljšati strukturo besedila in uvedli smo bolj standardizirano terminologijo. Številna vprašanja so se razvila tekom časa ali pa smo opazili, da področja niso bila primerno pokrita v obstoječi temeljni uredbi. Zato smo okrepili način, kako bi se morali v prihodnosti odzivati na soodvisnost med varnostnimi pravili oziroma pravili, ki so povezana z rakoplovi in z eh, drugimi tehničnimi vidiki uredbe, kot, eh, naprimer, kot so naprimer eh, varnost in pa okolje oziroma pravila na tem področju. Kibernetska varnost je del te zakonodajne podlage. EASA igra tukaj pomembno vlogo. Želimo bolje sodelovati za kemično zakonodajo v skladu z ričom, naprimer. Opazili smo vrzel v zadnjih letih, in sicer upravljanje uh, storitev eh, na zemlji. Um, v zvezi s tem je prihajalo še vedno do številnih um, nepravilnosti in zato smo to vključili v to uredbo. Tukaj pravila niso zelo strikna, imamo pa okvir za varnostni pregled okoljske zahteve za aeronautične proizvode, ki so povezani s hrupom in izpusti, torej to je bilo že vključeno v prejšnjo uredbo, ampak sedaj smo ta pravila vključili tudi v postopek odobritve dizajna zrakoplova in uvedli smo poglavitne zahteve za okoljsko certificiranje. In končno, eh, v uredbi smo imeli veliko vrzel, ki je sicer nismo mogli predvideti pred eh, desetimi leti in sicer tvegane, ki so povezane z brezpilotnimi zrakoplovi. In sedaj smo uvedli eh, dodatek za, oziroma. Aneks, ki je povezan z zahtevami glede varnosti in pa uh, trgovine za brezpilotnimi zrakoplovi v Evropi. Naš predlog je, da bi odstranili uh, tisto, kar je bilo prej v uredbi, ko smo rekli, da brezpilotne zrakoplovi eh, eh, pod določeno mejo niso del te uredbe. Sedaj smo to povsem omaknili in imamo skupna pravila v Evropski uniji za vse brezpilotne zrakoplove. To pa bo seveda proporcionalno sa tveganji. Torej, pravila ne bi smela biti enaka za zelo majhne brezpilotne zrakoplove kot za zelo velike. Eh, brezpilotne zrakoplove, ki letijo eh, zelo visoko v zraku eh, na isti ravni kot potniška letala. To je torej nov dodatek in če želite, se bom k temu vrnil se še več podrobnostmi. Poskušali smo, izbo poskušali smo izboljšati tudi nekatere vedike upravljanja EAZE kot veste, je EASA agencija oziroma kaj je pravna podlaga za EASO. Eh, pravna podlaga za to agencijo je ta uredba. Uvedli smo določene spremembe, ki so povezane s skupnim pristopom. Ta temelji na skupni izjavi sveta parlamenta in komisije o tem, kako naj bi vzpostavljali decentralizirane agencije in kako naj bi te delovale. Uvedli smo mehanizem eh, izvršnega odbora. Eh, ki pomaga upravi. Dodali smo nove oblike eh, prihodkov, eh, kot so nepovratna sredstva za proračun. To lahko EASA koristi za varnost v Afriki, zato da bi izboljšali varnost v Afriki in drugih delih sveta. Predlagali smo tudi možnost za določene pristojbine ki eh, jih EASA zagotavlja na področju ATM-a. E Države članice potrebujemo za eh, to možnost, zato da bodo te pristojbine postale resnične. O tem vam lahko povem še kaj več podrobnosti. Uvedli smo oziroma dodali smo določene kazalnike oziroma eh, za EASO je treba razviti eh, kazalnike, zato da bi, dovolj, da bi opredelili njeno učinkovitost zato da bi morda okrepili prožnost pri številu osebja, ki je povezano z eh, dajatvami in pristojbinami. Tako eh, bomo sedaj imeli več možnosti, da prilagodimo število osebja popraševanju na trgu in mislim, da to lahko sedaj storimo v okviru letnega proračunskega postopka. Predlagali smo tudi to, da bi bolj uporabljali strokovno znanje EAZE oziroma da bi odprli možnost Evropske komisiji, da se opre na EASA s tehničnim strokovnim znanjem na področju okolja, varnosti, raziskav, usposabljanja ali pa izvajanja eh, eh, enotnega eh, evropskega letalskega prostora. In končno je tu še prosovnica o brezpilotnih zrakoplovih. Ta nekoliko opisuje položaj. Tukaj vidimo eh, razliko med preteklostjo in prihodnostjo z vsemi temi novimi aplikacijami, ki bodo možne takrat, ko bodo brezpilotni zrakoplovi lahko bolj svobodno leteli v našem uh, letalskem prostoru. Torej, predlog je, da bi v eh, področje delovanja uredbe vključili vse brezpilotne zlakoplove. Eh, vse bo temeljilo na tveganju in pa na eh, tveganosti operacije. Torej, vse ne bo odvisno samo od velikosti zrakoplova, ampak tudi od funkcije, od načina uporabe. Kajti razlika je, če uporabljamo brezpilotno zrakoplov nad centrom Bruslja ali pa na severnem Švedskem. Eh, opredelili smo sedaj tudi razmeri med nacionalnimi organi in pa EASO. Treba je prilagoditi specifične postopke, specifično s tem brezpilotnim zrakoplovom, kajti govorimo o zelo široki eh, eh, skupnosti. Obstajala je tudi močna zahteva se strani držav članic za to, da bi imeli boljše orodje za pregled in pa za uveljavljanje ko eh, se bomo morali morda v prihodnosti odzivati na primer brezpilotnih zrakoplovov, ki letijo tam, kjer ne bi smeli. Torej, sedaj bomo imeli v rokah orodje za odziv na ta položaj. Torej, to so vidiki, ki se nanašajo na brezpilotne zrakoplove. In gospod eh, predsedojoči, s tem sem eh, tudi zaključil svojo predstavitev. Hvala lepa. Aha, Herr Marinescu hat das Wort jetzt. Gut, Marinescu. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa za to predstavitev. Jasno je, da je to zelo pomembna uredba. Eh, čakali smo jo, žal je v svetu zablokirana še ena druga eh, uredba. Dobro, to je to, to uredbo sedaj imamo. Mislim, da je dobro uravnotežena in mislim, da jo izredno potrebujemo za našo industrijo imel bi nekaj vprašanj. Prvo vprašanje je sledeče. Zakaj se je komisija odpovedala imenu EAA, torej Evropska letalska agencija? Zakaj se je odpovedala temu imenu? Potem, kar se tiče brezpilotnih zrakoplovov. Za me je to najpomembnejša tema tega poročila, kajti to je povezano z veliko odgovornostjo. Po mojem mnenju bodo brezpilotni zrakoplovi oziroma so že največji izziv za prihodnost v Evropi. Kajti lahko počno karkoli, lahko počno vse in to je tehnologija, nad katero smo izgubili nadzor. Kajti eh, to je vse prisotno, celo v trgovini za igračami. To bo eh, povzročilo velike probleme. Ja, da se ukvarja z varnostjo v letalstvu. To je res, ampak to je leteči predmet, to je zrakoplov, zato mislim, da bi morali imeti striknejša pravila in jasnejše določbe v tej uredbi. Res je, to bo šlo preko delegiranih aktov, ampak mislim, da morajo biti najpomembnejša načela vključena v uredbo. Imamo neke določbe v zvezi z registracijo. imamo prepoved letenja na določenih področjih, ampak mislim, da bi morali biti jasnejši. Morda nam lahko podate več podrobnosti v zvezi s tem. Potem pa bi imel še vprašanje v zvezi z eh, kaznimi. Tukaj so določene številke, 2 odstotka, 2,5 odstotka. Zanima me, kako je komisija prišla do teh številk. Kajti, če govorimo o podjetju, kjer je 50 milijard, oziroma o velikosti Airbusa, naprimer, in to podjetje bo moralo plačati 2,5 eh, odstotka prometa Airbusa. Torej, če je temu tako, potem bomo imeli zelo zanimiv položaj, če tudi je torej podjetje storilo velike napake. Potem varnost. Kakšen bo vpliv vključitve EASE v varnost zlasti, kar se tiče kibernetske varnosti, torej kakšen je tu namen. Potem eh, je po mojem mnenju tudi mednarodno sodelovanje izredno pomembno. Upam, da bo EASA uspela doseči recipročnost zlasti med EASO in EFI-om, kar se tiče Eh, dejavnosti specifikacij. To je zelo pomembno za industrijo. To bo znižalo stroške in tudi upravno obremenitev. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Gabriele Preuss je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa komisiji za današnjo predstavitev. Pozdravljam to, da imamo dovolj zgodaj priložnost, da um, izmenjamo mnenja o tako pomembnem dosjeju, kajti sedaj postavljamo smetnice za prihodnost našega letalstva. In od te industrije so odvisni, eh, so odvisna, je odvisno tisoče delovnih mest. EASA že od ustanovitve upravlja zelo dobro delo na področju varnosti. Številni eh, predstavniki interesov pa imajo dvome v zvezi eh, z varnostjo. Kajti upoštevati moramo sledeče. V EU in zunaj EU eh, so grožne za letalstvo zelo visoke in zato moramo najti nek konsens, ki ga bodo ob koncu lahko vsi podprli. Tukaj vidim neskladnosti med EASO in Evropske unije, med. Um, med e- EASO in Evropsko komisijo in pa med državami članicami na drugi strani. Namreč tukaj gre za vprašanje, kako, kakšne bodo pristojnosti EASE. Uh, naprimer, kar uh, obstajajo konfliktna področja. EASA bi lahko imela uh, večjo ulogo samo na podlagi varnih informacij se strani držav članic, ampak uh, nimam občutka, da so države članice za to pripravljene. Vsi se strinjamo, da uh, mora biti cilj kar najviše število evropskih rešitev. Seveda pa je treba razumno razporediti, razdeliti naloge in ni treba podvajati do, že obstoječih dobrih struktur. Uh, na določenih mestih je v uredbi sedaj eh, zapisano to, da je treba vesti v ukrepe in da je treba sodelovati, ampak zadeve niso jasne. Torej, kakšne bodo natančne pristojnosti v prihodnosti? Torej, zanima me, kakšno stališče do tega bo zauzela Evropska komisija. Kar se tiče security, imamo tukaj nove eh, naloge, naprimer, kar se tiče okoljskih standardov in certificiranja. Številne stvari so smiselne in. Kar se tiče socialnih standardov, upam, da bomo v Evropskem parlamentu tukaj dosegli uh, uh, še več. Upam, da bomo dosegli enake standarde, kar se tiče uh, kompetenc EAZE. Seveda je to dolg seznam novih kompetenc. In katere so tiste, ki jih bo imela zgolj EAZA? Kajti prihaja do velikih sprememb pri letalskem prometu in uh, zato mislim, da EASE ne bi smeli okrniti proračuna. Kajti eh, tukaj gre za številna področja, ki so vključena, eh, pristani, letališča in tako naprej. In mislim, da Evropska unija ne bi smela vrčevati na napačnih mestih. Vprašanje pa je, ali je ta model zadosten in ali bo EASA uspela zagotavljati naloge, ki jih ima. Razumem, da je predvideno, predvideno financiranje za, uh, eh, se strani pristojbin za opravljanje proge in tako naprej, ampak zanima me, ali razmišljate tudi o trajnem financiranju. Mislim, da Evropa potrebuje EASO in uh, sicer zato, ker uh, igramo tudi globalno ulogo. In mislim, da bi morala biti Evropska unija dobro zastopana v svetu. Varnostni in pa okoljski standardi morajo biti predmet izvoza, ponuditi bi morali to tudi drugim regijam, ki želijo postati varnejše in zato bi morala EASA biti opremljena z zadostnimi finančnimi sredstvi, ampak ne gre samo za denar. EASA potrebuje tudi politično podporo. To pa pomeni, da EASA v mednarodnih forumih potrebuje tudi eh, primeren status. Zanima me torej, koliko osebja EASA potrebuje za to, da bo lahko opravljala svoje delo. Hvala lepa. Peter von Dalen. Dank u wel, voorzitter. Eh, voorzitter, uh, we zullen natuurlijk als fractie en zeker ook onze schaal. Hvala lepa. Seveda, eh, naša politična skupina bo te predloge še pregledala. Strinjam se s poročevalcem, da je najpomembnejša tema eh, brezpilotni zrakoplov, kajti ta lahko predstavlja veliko grožnjo za civilno letalstvo doživel sem že, da se je zgodilo sledeče. Pri, eh, ko smo vzleteli v Franciji na nekem letališču, smo se skoraj da zaleteli v, eh, v brezpilotni zrakoplov. Torej vprašanje je, ali je tu res zagotovljena varnost. Tukaj imamo eno čisto klasično vprašanje za komisijo, torej raz, odnos med EASO in pa nacionalnimi uh, letalskimi inšpekcijami. Vedno je tako, da gre vedno več kompetenc v Köln, v EASO in nacionalne pristojnosti se krčijo. Ampak eh, ravno v nacionalnih organih je kakovost inšpektorjev zelo dobra. Kakšen dogovor bomo torej imeli med EASO in pa med nacionalnimi organi, kar se tiče pristojnosti? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Miltenberg. Het is al eerder gezegd, eh, het onderwerp van de drones is denk ik een heel belangrijk onderwerp wat. Eh, Brezpilotni zrakoplovi so vsekakor zelo pomembni in ta tema se omenja v tem predlogu. Zato imam tukaj vprašanje za komisijo. E, neka negotovost obstaja v devetem aneksu. Obstaja stavek o osebah, ki upravljajo z brezpilotnimi zrakoplovi in komisijo želim vprašati, ali namerava uporabiti delegirane akte za to, da zagotovi, da bodo te osebe deležne enotnega usposabljanja. Če govorimo o prihodnem evropskem trgu dela, ki naj bo enoten, potem bo tukaj lahko prišlo do prevelike raznolikosti, ko gre za usposabljanje za te operaterje. Uh, Zato me zanima, ali bo komisija na tem področju uporabila delegirane akte. E, druga točka pa so konfliktna območja. Tudi to se omenja. Za nizozemsko je to zelo občutljivo področje, pa ne samo za nizozemsko, ampak tudi za druge države. E, MH17 e, je s tem povezan. EASO so prosili v preteklosti naj prevzame osrednjo vlogo in naj deli informacije z drugimi akteri. Jasa naj bi tako sprejemala svoje lastne odločitve in izdajala priporočila, eh, včasih pa tudi navodila za različna letalska podjetja, ki naj bi na ta način preprečila katastrofe. Zato me zanima, zakaj komisija ni eh, bolj odločno nastopila na tem področju v predlogu. Treba je najti pravo ravnotežje eh, z varnostjo, ampak zato potrebujemo tudi specifične predloge. Ala Maida Kilon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle esittelystä. Zahvaljujem se komisiji za ta predlog. Sama izhajam stališča, da je vedno najpomembnejša varnost. To je temelj. Vse mora dobro delovati, tako da je varnost zagotovljena. Veliko primerov imamo v Evropi in sicer primerov inovativnih eh, rešitev. In imam vprašanje za komisijo. Imamo nove proizvode, inovacije in tako naprej. In eh, zanima me, ali so inšpekcije eh, temu prilagojene ali na političnem področju eh, dovolj natančno spremljamo vse te inovacije. Potem, kar se tiče sredstev za EASO in pa eh, časovni pritisk, pod katerim dela, naj povem, da to gotovo vpliva na njene možnosti za nadzor, prav tako za, vpliva na procese standardizacije in tako naprej. In ta pritisk lahko eh, oteži tudi njeno mednarodno sodelovanje, naprimer z ZDA ali s Kanado in z drugimi deli sveta. Kako komisija gleda na prihodnost, a se v tej luči? Svet se vse čas spreminja. Naša politična raven pa se odziva zelo počasi. Kako bomo ta politični stroj v Evropi po, lahko pospešili zato, da se bo jasa tudi prilagodila eh, eh, spreminjajočemu se svetu. Kar ima deli, izvolite. Hvala. Komisija nam je dala nekaj informacij. Do leta 2020 naj bi se zračni promet povečal za 50 odstotkov in s tem je povezanih kar nekaj vprašanj ali so uh, naši varnostni standardi prilagojeni temu bumu na področju letalstva. Zanima me tudi, ali so orodja primerna za zagotavljanje varnosti. In pa v kontekstu boja uh, proti podnebnim spremembam, ali si sploh lahko uh, dovolimo takšno povečanje za 50 odstotkov v letalskem. Uh, prometu. Letalski promet eh, namreč zelo nesnažuje eh, zrak in trije odstotki emisij prihajajo iz letalskega prometa. No, drugi izziv, ki je povezan s tem eh, besedilom, je ravno okolje. In če se ne motim, ste omenjali tudi vlogo okolja. ta naj bi bila tudi izpostavljena, ampak niste pa potem podali nobenih informacij v zvezi s tem. Moja vprašanja so naslednja. Ali imate kakšno koordinacijo na tem področju v svojem organigramu? Ali predvidevate eh, koordinacijo z Eurocontrol, naprimer? In pa še eno vprašanje, ki se mi zdi pomembno eh, v tem pogledu, pa je naslednje. Ali ste eh, se eh, pripravljeni lotiti tudi eh, inovacij na tem področju, novih goriv, razmišljati o tem ali. Razmišljate o perspektivah na tem področju, naprimer poraba uh, kerozina je zelo velika, ampak davki, ki uh, danes obstajajo, niso zadostni. Ali bo začelo veljati eh, kakšno novo pravilo na tem področju. No pa še nekaj. Mislim, da EASA mora bolje zagotoviti to, da eh, bodo nacionalne inšpekcije zagotovile zdravje pilotov. Eh, poznamo primer German Wings, nesreča, ki se je zgodila v francoskih Alpah. Torej, treba je poskrbeti tudi za psihično in fizično zdravje pilotov. Eh, upoštevati njihovo utrujenost, kakovost zraka v kabini in tako naprej. In mislim, da bo to tudi eh, zelo pomembno področje dela za EASO. Eh, zaključila pa bi z naslednjim vprašanjem. Kako boste zmanjšali konflikte interesov v okviru te nove naloge za EASO? Hvala. Danke sehr, jetzt Ines Ayala Sender. Hvala lepa por la senda. Sí, eh, gracias, presidente. Sí, em... Hvala. Najprej bi se zahvalila za možnost, eh, da je z nami komisija in da nam je predstavila eh, vse te informacije. Zanima me, v kolikšni meri je socialni vidik varnosti Eh, za vas pomemben, v kolikšni meri bo EASA to obravnavala. Vsi poznamo nesrečo eh, German Wings. Včeraj smo dobili ravno več podatkov o tej tragični nesreči in ti kažejo, da je človeški dejavnik še vedno ključnega pomena. Ko govorimo o brezpilotnih letalih, eh, eh, vemo, da v, nje, v njih ni eh, ljudi, ampak vseeno za vsakim dronom je nekdo, ki ga upravlja in tudi tu je prisoten človeški dejavnik. No, največji človeški dejavnik pa so piloti in pa posadka v letalih. Na kakšen način boste bolj konkretno upoštevali vse vidike, ki so povezani s pritiskom, z ekonomskim pritiskom, z številom ur, eh, Eh, letov in z licencami. Eh, včasih eh, je situacija na tem področju bolj podobna situaciji v tretjem svetu. Na kakšen način bo agencija to upoštevala? Torej, kakšni bodo konkretni ukrepi? Eh, Strenjam se tudi z nekim eh, skupnim pulom, naborom eh, zračnih inšpektorjev, mislim, da to moramo narediti, pa tudi kibernetska varnost je pomembna. Naprave so vse bolj sofisticirane, kompleksne in ta sofisticirana elektronika je tudi zelo občutljiva, s tem so povezani tudi pomembni vidiki dela za jaso. E No, strokovnjaki oziroma mreža strokovnjakov, eh, ki naj bi jo zdaj imela Evropa, kakšen vpliv naj bi ta mreža imela na recimo alternativna goriva. Eh, biogoriva se tudi omenjajo, biogoriva, ki prihajajo iz krožnega gospodarstva. Na kakšen način bi tudi lahko eh, zboljšali. Eh, prihodno razgradno letal. To je tudi pomembno z uredbo Rič in eh, z vsem, kar izhaja iz nje. Ali je ASA dosegla dogovor z nemško vlado eh, v zvezi s sedežem te agencije? To je vprašanje, ki vzbuja precej nelagodja. Vstajajo ehm, določeni sporazumi, ki so. Eh, zelo dolgi, kompleksni in dobro bi bilo, če bi končno po vseh teh letih eh, bila situacija jasno razjasnjena. Hvala lepa, Wim van der Kamp. Žir. Hvala. Mislim, da moramo vprašati vprašanje uredbe o EASI eh, gledati v luči rasti v letalskem prometu eh, in sicer v Evropski uniji in tudi drugod. Eh, s poročevalcem sva veliko govorila o tem, sam pa želim zdaj izpostaviti predvsem proračunski vidik. To je agencija, ki vse čas nalagamo nove naloge gospod Kornelis je podal zmerno predstavitev, omenil je tudi vprašanje upravljanja in v tem pogledu oziroma v tem okviru tudi pristojbine, ampak želim si več podrobnosti o samem proračunu EASE. E. Še posebej, če to primerjamo s proračunom za FAA. pogledamo primerjavo, gre za eh, pravzaprav Davida in Goljata. Vem, da na koncu David zmaga, ampak eh, vseeno mislim, da EASA nima eh, dovolj proračuna za raziskave. In če bomo tej agenciji nalagali vedno nove naloge, potem ji moramo zagotoviti tudi ustrezen proračun. Hvala. Thank you, Chair. Um, well, just a few points. Um, the first point is... Naslednja govornica, gospa Anderson. Hvala. Ko beremo ceno učinka in uh, osnutek uredbe, se mi zdi, da komisija ni dovolj pozornosti namenila zaposlenim v letalski industriji ter pilotom in drugemu osebju v letalih. Uh, ko gre za odstranjanje stopne oziroma zahtev po certificiranju, to zadeva tudi njih. Mislim, da nimamo dovolj informacij o tem. E, to področje je povezano e, z varnostjo in je kritično v tem pogledu. Komisija je e, ponovno e, zapisala določene cilje. S tem se strinjam, ampak varnost mora vsekakor biti na prvem mestu in več bi rada slišala o tem kar pa se tiče tudi pogojev dela za zaposlene, naprimer dobro usposabljanje, dobri pogoji dela. Mislim, da moramo zagotoviti, da obravnava osebja ne sme vplivati na varnost. Vendar pa na tem področju dobivamo vse bolj zaskrbljujoče informacije in po mojem mnenju ta osnutek uredbe ne obravnava tega vprašanja v zadostni meri. Hvala. Gezine Meissner. Hvala lepa. Imela bi kratko vprašanje za komisijo. Tukaj gre za varnost in zato bi se rada navežala na gospoda Wildenburga, proževalca Senci, ki je tudi razmišljal o varnosti, naprimer brez telotnih um, zrakoplovov. Vedno znova omenjam sledečo zadevo, ki me zelo preganja. ADSB kajti eh, velika letala imajo sisteme, kako lahko eh, zagotovijo distanco eh, druga med drugo. To so dodatni deli v kabini, to je prima zadeva, kajti letala lahko komunicira med seboj in tako sploh ne potrebujemo eh, kontrole s tal. Druga letala pa nimajo teh super sistemov, ampak imajo drugačne sisteme in sicer imajo frekvence, kjer eh, lahko pošiljajo signale. In to je po mojem mnenju problem. Pred nekaj eh, tedni je prišlo do trka v Afriki med velikim jumbom in pa majhnim privatnim letalom. Ne vem, kaj je bil razlog. Ničesar nisem našla v uredbi, kar bi se nanašalo na to. In še nekaj treba zagotoviti. Seveda, inovacije s sistemi, varnostnimi sistemi, eh, ki eh, omogočajo, da se eh, zrakoplovi med seboj prepoznajo. Ampak zanima me trg med velikim in majhnim. Treba je imeti takšno frekvenco, da bodo vsi vedeli, kje je kdo in mislim, da je to z vedika varnosti nujno potrebno. Hvala lepa, Jens Nilsen. Ker upam, da. Jaz imam dve vprašanje. Nu har jag bara en fråga kvar eftersom Lucy ställde den. No, eno ključno vprašanje imam in sicer uh, gre za socialno varnost. No, zanima me na splošno, verjetno bo treba ukrepiti mandate ASE. V Evropi vidimo, kaj uh, pravijo ljudje, kaj pravijo euroskeptiki, namreč, da potrebujemo organ, ki presega meje. Celo euroskeptiki to uh, trdijo. E, vse več je glasov, ki zagovarjajo tak uh, skupen mandat. In to velja tako za uh, Švedsko, Estonijo ali katerokoli drugo državo. Potrebovali bi neko. Uh, notranjo linijo na švedskem, ki bi jo upravljalo estonsko podjetje. Švedski organi pa eh, želijo nadzorovati tisto letalo, ki povzroča probleme in tudi eh, uvesti prepoved leta. Vendar pa zaenkrat ne morejo sprejeti te odločitve, kaj ti gre za organ iz Estonije, estonski organ. Eh, mora prepovedati možnost leta za tisto letalo. No, ko pride tako do eh, spora med dvema različnima organoma, bi morali imeti tudi nek tretji organ, ki bi sprejel odločitev. In EASA bi morala prevzeti takšne naloge. Potem pa v zvezi s to novo uredbo me zanima še, ali bi EASA dobila to vrst mandat za reševanje takih sporov. Hvala lepa, Jackie Fasterman. Uh, Hvala, oprostite uh, za zamudo, sem poročevalka v Senci. Uh, uh, imamo tudi nek protest kmetov, zato sem teže prišla sem. Nisem slišala celotne predstavitve. Sama sem bila tukaj že, ko smo pripravljali izvorno uredbo o EASI. Uh, ko je šlo za certificiranje, zakaj je do EASE sploh eh, prišlo, zakaj je bila ta agencija vzpostavljena. Eh, zdaj pa eh, je vključenih vse več področji v obseg dela EASE in mislim, da je treba dobro razmisliti, kako naprej. Sama mislim, da je EASA upravila dobro delo, to delo je bilo večkrat zahtevno. Želela bi si več gotovosti pri proračunu. Ne bomo šli na sistem eh, tipa FAA, ampak eh, industrija zagotavlja približno 75 odstotkov eh, proračuna, Evropska unija pa 25 odstotkov. In pomembno je, da industrija opravlja pomembno in eh, konstruktivno vlogo pri usmeritvi agencije. Eh, da vpliva na to. No, potem pa še v zvezi z droni, z brezpilotnimi zrakoplovi. Mene kot poročevalko v senci bo zelo zanimalo, kako bo to vključeno in kako bo to vključeno v naloge EASE. E. Sama si prizadevam za mednaroden uh, pristop. Uh, poročilo je bilo zelo popularno, sama uh, to področje spremljam in želim si, da bi ga dobro uredili. Kar se tiče zaposlovanja in okolja, pa dobro vemo, kakšen je eh, obseg agencije, kakšno je njeno delo. Naprimer, eh, omejitve pri času leta, to je zelo eh, strogo nadzorovano. S tem se upravlja na nacionalni ravni za civilno letalstvo. In Če bi prišlo do kakšnih pritožb, mislim, da bi to o, se s tem ukvarjali sindikati in tudi nacionalne inšpekcije bi morale te stvari resno vzeti. Sama nisem slišala nobene pritožbe in sicer o, od uvedbe prenovitve FTA. No, potem pa še IKO in skladnost IKO. Dve stvari sem v besedilu prebrala v zvezi s tem. O, naprimer, če si ogledamo mednarodno konkurenco in pa evropska pravila, mi moramo upoštevati številna pravila, naprimer na eh, področju hrupa. Eh, moramo biti skladni tudi s pravili IKA. Ne moramo pa vzpostaviti nekih evropskih pravil in potem ugotoviti, da eh, niso skladna z pravili IKA. Vloga IKA je ključnega pomena. In sama bi si želela, da se odraža tako, kot je to potrebno. Eh, zaenkrat je z naše strani to vse. Vem, da bomo še razpravljali podrobno o številnih zadevah. Zahvaljujem se komisiji. Pa še ena stvar o varnosti, se upravičujem, eh, svet je šel naprej, še posebej po 11. septembru. komisija je takrat spostavila določene ekipe, ki sodelujejo na letališčih z nacionalnimi organi za civilno letalstvo. Komisija in EASA bi morali doseči nek dogovor o tem, kako to vrstna vprašanja obravnavati tudi še naprej v prihodnosti. Hvala. Mi smo iler tukaj. Ja, Um, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi. Spregovorili ste o številnih stvarih. Tudi sam bi rad eh, eh, nagovoril Evropsko komisijo in sicer z splošnim strateškim vprašanjem. Brez pilotni zrakoplovi in pa razširitev pristojnosti EASE. Eh, sta nekaj zelo pomembnega. To je nesporno. Ko govorimo o eh, letalski varnostni strategiji Evropske unije, bi bilo moje vprašanje, ali ne bi bilo smiselno, če bi Evropska komisija bila nekoliko bolj ambiciozna. In sicer takrat, ko imamo uh, različne davčne uh, podlage v državah članicah, ali pa ko imamo a, eh, različno obdobje plačevanja, uplačevanja pri a, eh, podjetjih. In Evropska unija ima tukaj v primerjavi z drugimi deli sveta bolj eh, restriktivno ureditev. In rad bi, da bi si to temo pogledali iz evropske perspektive. In še nekaj pogrešam v tem svežnju nimamo eh, skupne evropske politike o letalski infrastrukturi. Imamo jo na regionalni ali morda na nacionalni ravni, na evropski pa ne. In ne vemo, eh, kam bo šel razvoj na področju infrastrukture v naslednjih desetih letih, oziroma ne vem, kam želimo. Moje prvo vprašanje bi, bi, bi torej bilo. Zakaj si Evropska komisija ni tukaj pogledala tudi nacionalnih pristojnosti? To je trtorek, to vem ko govorimo o razširitvi pristojnosti EAZE, bi me zanimalo, kakšno mnenje ima komisija o tem, da EAZA na področju varnosti in okolja dobi dodatne pristojnosti, ker je ta hip to poteka na številnih ravnih, na regionalni, na nacionalni in tako naprej. Zanima me torej, ali si lahko Evropska komisija predstavlja, da bi razširila pristojnosti EAZE na tem področju. Hvala lepa, dovolite eno pripombo v zvezi z nacionalnimi pristojnostmi. V Nemčiji bi bili veseli, če bi imeli nacionalno pristojnost za letalski prostor, kajti pri nas je to razdeljeno na 16 dežel in one odločajo, ali se bo nekje zgradilo letališče ali ne. Tega ne moremo urediti niti doma kako bi to uredili šele v Evropski uniji. Ideja je sicer odlična, ampak mi moramo najprej doma delati na tem, da bomo sploh imeli nacionalno pristojnost, ki jo imamo na področju železnic in, in cest, nimamo pa je na področju uh, zračnega in uh, ladijskega prometa. Seveda bi bilo v redu, če bi temu področju dodali evropsko razsežnost. Slišali smo stevina vprašanja. Veselili smo se vaše predstavitve. Uh, gospod predstavnik komisije, sedaj pa imate priložnost za odgovor. Izvolite. You, Indeed, many, many points, uh, have... Hvala. Veliko vprašanj je bilo izpostavljenih. Uh, veseli smo, da je zanimanje za ta predlog tako veliko. In to je tudi zelo obetavno za naslednje razprave, ki jih bomo imeli z vami. In teh se že tudi zelo veselimo. Uh, Gospod Marinesku, eh, čestitamo vam za to, da ste poročevalec za ta predlog in se veselimo sodelovanja z vami. Gospod Marinesko je omenil eh, kar nekaj stvari, ime je Asa. Eno, eden najboljših argumentov za ohranitev tega imena je, da je to postala neke vrste blagovna znamka, ki je znana po svetu in ko imaš tako znamko, jo obdržiš. Zato nismo videli razloga, da bi se od tega imena oddalili. Omenili ste brezpilotne zrakoplove, ne samo vi, tudi številni drugi in na to se bom še vrnil. Potem pa še eh, kazni in sankcije. Nekaj odstotkov je zapisanih, ki določajo eh, te eh, kazni in globe. Tega nismo spreminjali, to je že prisotno v trenutni uredbi in pomembno je omeniti, da gre tukaj za uh, ukrepe v skrajni sili. Zaenkrat ti ukrepi še niso bili uporabljeni, kajti obstajajo tudi drugi načini, kako zagotoviti skladnost s pravili. Včasih uh, je dobro imeti tako varovalko, uh, ki pomaga probleme reševati z drugimi bolj kooperativnimi ukrepi gospod Marinesko je omenil tudi mednarodno sodelovanje in pa potrebo po recipročnosti med ASO in združenimi državami. Nekaj napredka tukaj smo dosegli, imeli smo eh, sestanek eh, sveta za nadzor skupaj z ZDA in dosegli smo dogovor, da za določene majhne proizvode ne bo več potrebno imeti certifikata oziroma certificiranje ne bo potrebno ne v eno, ne v drugo smer. Eh, šlo bo samo za nek uh, dokument, eh, ne pa za cel postopek eh, certificiranja in na ta način bomo zmanjšali stroške za industrijo. Zdaj, da smo se dogovorili tudi, da bomo skušali zmanjšati podvajanje dela na obeh straneh. Mm, ko bomo certificirali večja, večje zrakoplove, potem varnost, ki se je omenjala gospod Marinesko in gospa Preuss, potrebujemo seveda kapaciteto in sposobnost, da obravnavamo varnostna vprašanja. Eh, drugi ste postavili vprašanje, kakšna je vloga komisije do držav članic in do EASE. E. Mislim, da ima vsak tukaj svojo vlogo. Besedilo, ki ga predlagamo, eh, dodaja še nekaj elementov k temu, kako EASA e lahko prispeva k varnostnim vprašanjem. Vendar pa mora uh, vsak ostati na svojem področju pristojnosti in znanja. Na področju eh, dizajna in oblikovanja eh, zrakoplovov ima večino znanja EASA. Ko gre za kibernetsko varnost, mora tudi EASA biti eh, vključena v iskanje rešitve. Obstajajo pa druga področja, naprimer dostop do obveščevalnih informacij, Eh, nimamo Evropske obveščevalne službe, tako da moramo tukaj sodelovati. In sam se zauzemam za to in bom z veseljem sodeloval z državami članicami, tako da bomo skupaj ocenili tveganja. Potem pa se vse to pretvori v ukrepe, bodi si na uh, podlagi, pravni podlagi varnosti, uh, um, tako zato gre naprimer pri uh, vratih v pilotsko kabino. To je en tak primer. Želimo si komplementarnosti med vsemi, ki lahko prispevajo k reševanju določenih vprašanj. Na ta način želimo dobiti skupnim delom tudi neko skupno eh, oceno in pa potem eh, informacije o tveganju, o nevarnostih moramo sporočiti vsem letalskim prevoznikom mislim, da se strinjate z nami, da so eh, varnostne informacije eh, take, da jih je treba eh, posredovati naprej. No, gospa Preuss je omenila še nekaj drugih točk, naprimer proračune ASE to, da je potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva in pa prožnost. To je stalna zahteva tudi strani industrije. Mislim, da je to v predlogu upoštevano. Eh, vi boste presudili o tem, ampak eh, mi se že veselimo izmenjave mnen na to temo. Dodali smo tudi določene. Eh, elemente, naprimer eh, kazalnike obremenitve pri delu. To bo pomagalo tudi vam in svetu, da boste določili, eh, kakšno osebje je potrebno za agencijo za to, da bo izpolnjevala zahteve trga, naprimer, ko gre za certificiranje novih proizvodov in tako naprej, da bo vse skupaj ostalo konkurenčno. Omenjali ste tudi to, da EASA mora odigrati pomembno mednarodno vlogo, zato tudi potrebuje pravno podlago in ustrezna sredstva. E, mi menimo, da v tem predlogu upoštevamo oboje, tako da bo EASA lahko evropske standarde izvažala tudi drugam, da bo pomagala tretjim državam in na ta način izboljšala varnost. E, nič e, ne ovira prisotnost EASA v drugih državah. Ja, zdaj je že prisotna v teh državah, eh, omogoča veliko tehničnega dela, tehničnega sodelovanja, naprimer s Kitajsko, eh, zato da bo v prihodnosti prišlo do eh, dvostranskih sporazumih o varnosti. In zato smo tudi pridobili mandat sveta pred enim tednom. Ta mednarodna dejavnost EASA ja, je že prisotna. Vsekakor jo potrebujemo in jo moramo spodbujati tudi še naprej mednarodni forumi, naprimer IKAO. Mm, tudi v teh forumih je EASA prisotna, prisotna je kot del evropske delegacije, delegacije EU, eh, ki, je, eh, ki ima status opazovalke v mednarodnih organih. EASA pa je tudi del tehničnih skupin, ki vodijo, naprimer, oziroma ki so oblikovane znotraj IKAO. Gospod Vandalen je omenil vlogo EASE do nacionalnih organov. Vprašanje je bilo, kdo eh, ima tisto ustrezno strokovno znanje za inšpekcije. To je odvisno od eh, številnih pravil, ki jih imajo EASA in pa nacionalni organi. In pa od vlog. Včasih ima EASA vlogo, da eh, vodi zadeve, vodi inšpekcije naprimer pri eh, certifikatih, eh, na drugih področjih, področjih pa temu ni tako, naprimer pri pravilih za operativno varnost. Tukaj pa so odgovorni nacionalni organi. In ti organi so ohranili ustrezne inšpektorje z ustreznim znanjem. Zato lahko zaračunavajo tudi določene pristojbine. Mi tukaj predlagamo, Eh, neke ukrepe za eh, to, da bi dobili bolj enoten sistem in sicer določene zahteve za eh, varnostne inšpekcije in pa za sodelovanje med državami članicami. Torej, da si države članice tudi izmenjujejo visoko specializirane inšpektorje. Gospod Van Miltenburg je spraševal po usposabljanju za pilote, za brezpilotna letala oziroma za upravitelje teh letal. Predlog, ki smo ga pripravili, se ne spušča v to vrstne podrobnosti, po mojem mnenju bi moralo to biti odvisno od tveganja informacij, od nevarnosti informacije. Delegirani akti bodo sprejeti pozneje in videli bomo, eh, kje so potrebni in kje ne. Ali eh, smo lahko kos eh, vsem inovacijam? Mislim, da smo to možnost izboljšali. Ta uredba je bolj odprta, manj preskriptivna in na ta način tudi bolj prožna od eh, te, ki eh, velja v tem trenutku. Mislim, da bo za naslednjih 10 do 15 let eh, to zadostna pravna podlaga. Gospa Deli je omenila vprašanje rasti emisij CO2. Mm, s tem se ne ukvarjamo neposredno v tej uredbi, do določene mere se, ampak ne eh, podrobno. Imamo Eh, nek nabor ukrepov. Številni ukrepi nam lahko pomagajo eh, zajeziti to rast emisij. Eh, Naprimer, en tak ukrep imamo, jasa nam bo tudi pomagala izvajati te tehnične rešitve. Imamo pa tudi operativne ukrepe, alternativna goriva, navigacijo in tako naprej. In pa tudi mehanizme, ki temelijo na trgu. Na ta način bi tudi lahko zapolnili to vrzel. Zelo si prizadevamo za to, da bi na eh, skupščini IK septembra dosegli globalni sporazum o nekem globalnem, skupnem globalnem mehanizmu. Konflikt interesov, s tem se ukvarjamo eh, v pravilih za osebje. EASA ima pri upravnem odboru posebna pravila glede konflikta interesov potem zdravje pilotov. Eh, številni ste omenjali tudi eh, German Wings. Ja, saj je tukaj oblikovala številna priporočila, še posebej v zvezi s tem dogodkom. In ta priporočila se zdaj pripravljajo za izvajanje. Mi bomo to obravnavali skupaj z ASO in če bo možno, bomo s tem začeli že letos. V tem predlogu smo tudi povečali možnost za izmenjavo podatkov, tudi zdravniških podatkov. To je zelo težavno področje, ampak mislim, da smo oblikovali dobro pravno podlago za to. Gospa Ajala Sender je omenila sedež te organizacije. Köln je sedež, to je omenjeno tudi v uredbi EASA. Ja, Eh, je že daleč pri doseganju sporazuma z Nemčijo glede sedeža. Človeški dejavnik je seveda zelo pomemben in eh, v obliki usposabljanja pilotov in pa zdravniških certifikatov bo to naslovljeno. Moram pa eh, povdariti tudi druga področja, naprimer, ko gre za pogodbe, za omejitve časa letov in tako naprej. Vendar pa uh, German Wings s tem ni povezan. Gospod eh, Van de Kamp je omenjal proračun, o tem sem že govoril. Eh, želim biti čim krajši, ker ste mi dali znak, gospod predsednik, o varnosti in brezpilotnih zrakoplovih smo tudi že govorili. Ali naj ASA dobi še močnejši mandat, mislim, da smo ji to že dali imamo zelo integriran trg z vzajemnim priznavanjem in to zahteva tudi eh, nek skupen nadzor. Ena od inovacij, ki smo jih vključili v ta predlog, je tudi naslednja. Poleg nalog, ki jih EASA že ima, lahko dobi tudi dodatne naloge strani držav članic, če ti tako želijo če država članica meni, da ne želi več inšpekcije za to ali ono dejavnost, potem lahko te naloge prevzame tudi EASA. To danes ni mogoče, ampak z novo uredbo pa bo. Gospa Foster je govorila o svojem poročilu o brezpilotnih letalih. Zelo smo hvaležni za to poročilo. Mislim, da je naš predlog eh, tudi eh, precej usklajen z zaključki tega njenega poročila. Pa še gospod Ertu, ki je govoril na koncu, omenil je, da bi morali biti bolj ambiciozni, eh, omenil je tudi razlike v obdavčenju v primerjavi s tretjimi državami. V letalski strategiji eh, se to obravnava, niso pa vedno v eh, obsegu te uredbe, kar se tiče izvažanja evropskih standardov na področju varnosti. E, želimo biti zelo aktivni v okviru IK in pa tudi v okviru mednarodnih oziroma dvostranskih e, sporazumov na področju varnosti. Teže imamo ZDA, Brazilijo in Kanado in e, dobili smo tudi mandat, da se pogajamo o dodatnih takih sporazumih še s Kitajsko in Japonsko. Mislim, da je to vse. Hvala. Um, uh, ali bi lahko dobili konkreten odgovor uh, o tem, da se ne upošteva, da uh, pač uh, kateri so uh, dejavniki tveganja pri uh, delovni obremenitvi našega obsebja in ali obstajajo tudi določeni preskriptivni standardi v zvezi s tem. Prosil bi vas za kratek odgovor.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 pomembno, eh, pa čeprav sam eh, izpostavljal pomembnost eh, pravil, ki temelijo potem tudi na konkretnem delovanju in uspešnosti. Tukaj nimamo tako strogih perspektivnih pravil, na nekaterih področjih pa jih imamo, kot naprimer omejitve, kar zadeva čas letenja in obstajajo lahko tudi tehni razlogi za to, da to, vse to obdržimo. Mi smo to vključili deloma v naš predlog, predlagamo naprimer, da bi bolj za zaupali pravilom, ki temelijo na konkretnih kazalnikih uspešnosti in kaj ti tam, ko je to relevantno. Hvala lepa, s tem smo zaključili za to točko dnevnega reda. Sedaj pa prehajamo ga naslednje točke. Skupni zračni prostor med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter, oziroma Evrosredozemski letalski sporozum med EU in Izraelom. Uh, gospod Francisco Asis, beseda je vaša.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 ustvarja skupni prostor za Gruzijo, zato da se upošteva tudi pristop Hrvaške, ampak drugi, drugi dokument je zelo podoben in torej to je povezano s protokolom, ki spreminja vzpostavitev skupnega letalskega prostora in gre eh, torej za sporazum med Evropsko unijo in Izraelom. Eh, Zato, da spremenimo ta protokol zaradi pristopa Hrvaška, Republika Hrvaška k Evropski uniji. Samo to. Hvala. Hvala lepa. Uh, gospod Deli. Lepa gre za relativno strokovne dokumente, si predstavljam. In torej, ko gre za širjenje, e, širitev teh sporazumov za Hrvaško, tukaj gre za sporazum med Evropsko unijo in Izraelom in Evropsko unijo in Gruzijo. E, zato ne bi e, vam tratil časa zaradi teh svežnjev, ki so zgolj strokovno-tehnične narave in torej mislim, da lahko se pozitivno odzovemo tudi na plenarnem zasedanju. Hvala. Hvala lepa, Jackie Foster. Yeah, thank you, Hvala lepa, predsednik. In zahvaljujem se uh, tudi poročevalcu um, res to ni pretirano zapleteno. Mislim, da lahko uh, to potrdimo, kajti uh, morali bi napredovati na podoben način tudi pri drugih uh, dokumentih in sporozumih in mislim, da uh, si želimo, da to zaključimo čim prej. Hvala lepa, gospod Radaš. Hvala lepa, predsednik v imenu skupine Alde naj povem, da podpiramo ta sporozum kot posledica pristopa Republike Hrvaške. Hrvaška je podpisala sporozum leta 1998 v zvezi s sodelovanjem na področju prometa in turizma in torej zato, da vzpostavimo boljše gospodarsko sodelovanje z Izraelom, predvsem na tem področju. In torej, to je vse. Hvala. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 21. marec ob 12. Prosim, da spoštujete ta rok. In sedaj naslednja točka. Skupni zračni prostor med Evropsko unijo in njenimi državnimi članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi pristopa eh, Republike Hrvaške. Eh, gospod eh, poročevalec besede je znova vaša. E, ja, hvala lepa. Torej, ja, vsebina v tem primeru je popolnoma identična. Vse to, kar sem povedala v zvezi z sporazumom med Evropsko unijo in Izraelom, velja tudi v tem primeru, ko gre za Gruzijo, konkretno za sporazum z Gruzijo. Torej gre za razširitev s, m, tega sporazuma tudi na Republiko Hrvaško, odkar je Hrvaška postala članica Evropske unije. So, um, include... Imenu ELS mislim, da moramo čimprej vključiti Hrvaško v ta sporazum. To je vse. Hvala. Put je Jackie Foster. Jackie Foster. Jaz se navezujem na točke, ki jih je že izpostavil poročevalec. Hvala. Pradaš? Uh, Hvala lepa. Uh, torej, Hrvaška ni imela takega sporazuma s um, Gruzijo na področju letalstva in torej to je korak dalje. Hvala lepa, to je bilo hitro in neboleče. Uh, zaključili smo tudi za to točko dnevnega reda. Rok je 21. Eh, marec 2016 ob 12. uri. Edina možnost spremembe je to, da zavrnemo zadevo ob končnem glasovanju. Vsi drugi predlogi sprememb so nedovoljeni, samo da bo to jasno. Dobro, to je konec javne seje, sedaj pa prehajamo k zaprti seji in sicer bomo slišali povratne informacije o trialogih. Sedaj pa prosim vse, eh, ki ne smete biti tu, da zapustite dvorano. Vsi poslanci lahko ostanete, seveda.